Ladies and gentlemen, uh, good morning. If I may ask you to take your seats, we will commence, uh, in fact, just in a few seconds. Please do so so that we. Gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoje mesta, v nekaj minutkah bomo začeli naš dnevni red. Eh, je zelo poln in nekateri imajo druge obveznosti, tako da vas prosim, da se posedete. Wait, you have the password? So uh, once again, uh, thank you uh, for your discipline. Hvala lepa, da ste tako disciplinirani. Dobro jutro, gospe in gospodje. Visoka predstavnica gospa Megherini, dragi ministri, državni sekretarji, spoštovani gostje, gospe in gospodje. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko danes pozdravim v Evropskem parlamentu v imenu predsednika Tajanja, ki se nam danes žal ni uspel pridružiti o potvoritvi 7. svetovnega kongresa proti smrtni kazni. Še posebej me veseli, da ta eh, kongres eh, organiziramo skupaj z eh, kraljevino Belgijo in da ta slavnostna otvoritev poteka v plenarni dvorani Evropskega parlamenta v tako imenovanem hemiciklu. Še posebej bi pozdravil ne samo številne ministre, državne sekretarje, veleposlanike, visoke uradnike, diplomate in druge funkcionarje iz držav, kjer so odpravili smrtno kazen tam, kjer jo še imajo. Veseli me, da, se, da smo se združili pri organizaciji tega kongresa ob tako pravem času, na tako pomembni konferenci. Nismo se srečali tukaj, da bi enostransko pridigali, temveč smo tukaj, da bi izmenjali izkušnje, da bi razumeli, dvome, da bi pregledali in razumeli načela, naša načela in stebre naših načel. Verjamem v naš, pogledali bomo naše vrednote in eh, preverili vrednost naših argumentov in stališč. Mnogi borci proti smrtni eh, kazni bodo spregovorili in o tem bomo razpravljali naslednjih dneh. Smrtna kazen ni učinkovito orodje proti kriminalnim dejanjem, lahko pripelje do nepovratne škode v primeru napačnih sodb. Gre za arbitrarne eh, rešitve, diskriminatorne, lahko se uporablja tudi kot politično orožje, kar je zelo tragično. Moje sporočilo pa je, da smo tukaj vsi skupaj, kajti izhajamo iz človeškega dostojanstva, ki velja za vse ljudi, za vse veroizpovedi, pravne sisteme, vse nacije. Smrta kazen je že sama po sebi kaznivo dejanje. Zato lahko povem, da je boj proti smrtni kazni del vrednote Evropske unije. Šesti protokol Evropske konvencije o človekovih pravicah eh, je mogoče res prvi pravno zavezojoči instrument, ki odpravlja smrtno kazen v mirnih eh, časih. Eh, ratificiralo jih je 26 članic Evropskega sveta. tem ne definiramo to, proti čemu smo, ampak zakaj se zauzemamo. Smo proti smrtni kazni, zato ker se zauzemamo za ohranitev človeškega dostojanstva v vseh vsakršnih razmerah. To temelji na prepričanju in obveznosti, ki izhaja iz koncepta človekovega dostojanstva iz splošne deklaracije o človekovih pravicah in tretjega člena, ki pravi, da ima vsak pravico do življenja. Odprava smrtne kazni je zelo naporna naloga z veliko ovirami. 1981 v letu uradne odprave smrtne kazni v Franciji je v komunistični Čehoslovaški še izvedla zadnja smrtna kazen v leto 1989. Med 1945 in 1990 eh, je bilo osmrčenih več kot 2000 ljudi. Naj, vas, eh, naj vam povem, da v Evropi še vedno imamo smrtno kazen, v Belorusiji. Belorusija še vedno eh, izvršuje osmrtitve. 2018. je 181 držav Združenih narodov glasovalo za odpravo smrtne kazni. 2027 je 4, so 4 države izvedle 84 odstotkov vseh smrtnih kazni. Ta pot ni eh, enostavna in eh, zadeve se ne bodo odvile same od sebe ampak je treba zadeve voditi naprej, naprimer v Južnji Ameriki, Afriki. Zato moramo govoriti o smrtni kazni kot delu rešitve v kazenskem pravo. Moramo se upreti pozivom tudi v Evropi, da ponovno uvedemo smrtno kazen. Mnoge organizacije civilne družbe si prizadevajo za ohranjanje te razprave na regionalnih in nadnacionalnih srečanjih. Evropski parlament si bo še naprej prizadeval eh, pri tej nalogi, ključno z, popolno, z popolnim izvajanjem smernic glede smrtne kazni. V zadnjih letih smo sprejeli različne resolucije, ki se zauzemajo za univerzalni moratorij na smrtno kazen in druge, ki se osredotočajo na posamezne primere in države. Ponavljamo naše splošno načelo proti smrtni kazmi v kakršnih koli okoliščinah. Vsakoletnem poročilo poročamo o tovrstnih primerih. Še naprej bomo to počeli, še naprej si bomo prizadevali. predvsem pri izrečenih sodbah in osmatitvah. Boriti se moramo za pravne, pravna jamstva, za spremembo zakonodaje in kaznjivih dejanj, ki se kaznujejo z osmrtitvijo, predvsem za manjšine in tudi mladoletnike. Sedmi svetovni kongres nam bo dal priložnost, da okrepimo našo odločenost, da krepimo parlamentarno mrežo, iščemo nove strategije, naprimer, kar zadeva odnose z podjetjem zasebnim sektorjem, s čimer se boste ukvarjali jutri na plenarnem zasedanju. Želim vam veliko uspešne eh, razprave in veliko uspeha pri izvedbi kongresa. Mislim, da gre za eno najpomembnejših zadev, o katerih eh, se ne smemo samo pogovarjati, ampak bi morali rezultate teh razprav izvajati posod po svetu. Evropski parlament bo še naprej tukaj upravljal pionirsko vlogo. Hvala lepa za pozornost. Well, and it is my great pleasure. Veliko veselje mi je, da, pozdra, da povabim visoko predstavnico in podpredsednico komisije Federico Mogherini, da prevzame besedo. Hvala lepa, gospod podpredsednik par Evropskega parlamenta, hvala lepa, da nas danes gostite v tem hemiciklu. Vloga Evropskega parlamenta in vloga nacionalnih parlamentov po svetu je ključnega pomena za delo, ki ga opravljamo skupaj, ko si prizadevamo za doseganje naših ciljev. Zahvaljujem se tudi belgijski vladi, vsem kolegicam in kolegom tukaj na podiju in eh, v publiki, da uporabljate čas, eh, svoje življenje za nekaj, kar je nekaj najpomembnejše, kar sploh obstaja, gre za zaščito človekovega življenja. Evropski uniji je včas, da gosti ta kongres proti svetovni protismrtni kazni. Ponosni smo, da smo največji prostor na svetu, kjer ni smrtne kazni. Evropska unija se zauzema za vrednote, pogosto pa pozabimo povedati, katere so te univerzalne vrednote. Ena je vrednost človeškega življenja v Evropski uniji in mislim, da vsi vi tudi verjamete, da je pomembno vsako človeško življenje, ne glede na to, kako se uporabi, ne glede na to, koliko napak eh, posamezna oseba stori. Prepričani smo, da država nikoli ne bi uh, smela odpraviti živ človeškega življenja. Kazen za zločin ne sme biti nov zločin. To je zamisel oko za oko mi pa verjamemo v pravičnost, ne maščevanje. Mnogi se strinjamo z tem, mnogi ste vlagali svoje življenje in še vedno vlagate svoje življenje v podporo tej nalogi. Za me osebno je veselje in čast, da sem eh, tukaj. Ko sem bila 2014 še zunanja ministrica Italije, sem se zauzemala za moratorij smrtne kazni. Vsi smo praznovali, ko so Združeni narodi zato glasovali konec leta 2014. Evropejci se strinjamo, da smrtna kazen ni kompatibilna s tem, kdo smo. Je, prv, je v nasprotju s našimi temeljnimi vrednotami. Nobena država, ki še vedno predvideva smrtno kazen, ne more postati članica Evropske unije. Še nekaj nas je pripeljalo sem in nas povezuje menimo, da lahko vedno napredujemo. Pozitivne spremembe zahtevajo prizadevanje na individualni kot tudi kolektivni ravni, zato smo tukaj. Svetovni kongres te vrste kaže, da se spremembe lahko dogajajo in se dogajajo. Prvi kongres te vrste je potekal v še eni presolnici Evropske unije 2001 v Štrasburu. Od tlej se 31 novih držav odločilo, da odpravijo smrtno kazen. Vedno več eh, ljudi na svetu ugotavlja, da smrtna kazen ni nikoli eh, dobra. Vedno več vlad na tem področju ukrepa, zahvaljujoč eh, ljudem, kot ste vi, ki ste se zbrali v tej dvorani. Zaradi vaših kampanj, vašega prizadevanja in tudi zaradi moči vaših zgodb. Zadnjo leto nam je dalo nekaj upanja. Januarja 2018 je gambijski predsednik izrazil moratorij. Maja lani je Burkina Faso odpravila smrtno kazen. Junija lansko leto je Benin črtal smrtno kazen iz kazenskega zakonika in pristopil mednarodni deklaracije. Katoliška crkva je izrazila uh, mnenje, da je smrtna kazen nesprejemljiva in s tem podala pomembno sporočilo vsem katolikom po svetu. Oktobra je država Washington postala 20. abolicijska država Združenih držav Amerike. Decembra je največja večina držav podpore motorji na smrtno kazen v Združenih narodih. Vsak mesec smo dobili dobre novice. Zato vas eh, pozivam k temu, da si prizadevamo, da bo 2019 še boljše leto kot 2018, kar zadeva pozitivne rezultate. Kljub eh, temu je število usmrtitev še vedno visoko. Zato si prizadevamo, da bi rešili več življenj prek organizacije civilne družbe, z resolucijami Združenih narodov in z neposrednim delovanjem vseh eh, država, ki še vedno imajo smrtno kazen, še posebej s tistimi, ki usmrtijo največ eh, ljudi. Vemo, da mnogi ljudje, ki delajo v vladah, eh, ne delijo našega mnenja, čeprav verjamem, da vse kulture človeško življenje jemljajo kot posebno vrednoto. Je pa veliko argumentov eh, proti smrtni kazni, ki temelijo na racionalnosti. Dva razloga vam bom povedala, ki jih poznate seveda, ampak mislim, da je dobro, če jih ponavljamo. Prvič, smrtna kazen ni sredstvo, ki bi prepričevalo kazniva dejanja in nikoli ni poti nazaj, ko enkrat vzamemo človeško življenje. Zelo dober primer je Kanada. Kanada je odpravila smrtno kazen 1976. In od takrat eh, je stopnja eh, kriminalitete vedno manjša. To se pravi, da smrtna kazen eh, nima nobenih dokazov v realnih podatkov ni mogoče odpraviti vseh napak v pravosodnem sistemu katerekoli države, tako kot ne moremo odpraviti vseh napak v naših življenjih. Ljudje delamo napake, ampak danes boste slišali zgodbe mnogih preživelih, za katere se je dokazalo, da niso bili krivi in so zdaj zagovorniki abolicije. V Ilinojo je bilo v 80-ih letih eh, obsojih na smrtno kazen veliko eh, ljudi. Guverner je potem umaknil smrtno kazen in šele potem eh, se je izkazalo, da ni bil eh, kriv, odtlej se bori proti smrtni kazni. Primer je bil rešen šele pred nekaj leti. Te zgodbe je treba povedati in s tem lahko spreminjamo mnenje tistih, ki še vedno podpirajo smrtno kazen kulture in prepričanja se lahko spreminjajo, tudi če se zdijo preveč zakorenjena, čeprav se zdi, da spremembe ni moč eh, doseči. Če si pogledamo, kje je bila Evropa pred samo nekaj desetletij in kje je danes, potem vidimo, da se nekaj da doseči. Razlog, da sprememba ni mogoča, je pogosto v tem, da je zakorenjena v kulturi, ampak eh, kultura se spremenja in s tem se spremenja tudi zakonodaja. Tukaj ne gre samo za mednarodne organizacije in druge organizacije, gre za ljudi, ki še vedno trpijo eh, zaradi tega. Gre za tiste, ki so preživeli in zdaj vsem govorijo o nepravičnosti smrtne kazni. Organizacije civilne, eh, družbe in borci za človekove pravice si prizadevajo vsak dan, da bi postala smrtna kazen stvar preteklosti in eh, tukaj lahko popolnoma računate na podporo Evropske unije. Tukaj smo, da bi vam prisluhnili. Pripričali smo, da bo postopoma, ampak ne prepočasi, moč eh, priti do skupnega cilja, kjer bomo delovali na osnovi pravičnosti, ne maščevanja in bo človeško življenje univerzalna vrednota, ki jo bodo tudi univerzalno spoštovali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica komisije. Naj izkoristim to priložnost, da vas spomnim, da imate tolmačenje v 22 evropskih jezikov, pa tudi v arabščino in ruščino. Veliko veselje mi je pozdraviti tudi podpredsednika eh, vlade Belgije Didjeja Rendersa, ki bo zdaj prevzel besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Gospa visoka predstavnica, spoštovana Federika, gospod, gospe in gospodje ministri, dame in gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko sprejmem tukaj v Bruslju pri največjem dogodku eh, zopr smrtno kazen in veseli me, da ta prireditev danes poteka v polkružni dvorani. Pravica do življenja je temeljna človekova pravica. In eh, to je pravica, brez katere vse druge pravice nimajo nobenega smisla. In eh, ta pravica je tesno povezana z človeškim eh, dostojanstvom. In uh, pri tem se strinjam z prepričanjem Alberta Kamija, ki je dejal, da niti v srcu posameznikov, niti v srcu družb ne bo uh, trajnega miru, če ne bomo ukinili smrtne kazni. Zaradi tega se, si Belgija nenehno prizadeva za ukinitev smrtne kazni. To ni nerealističen sen ampak je to cilj, ki ga lahko uresničimo še tekom našega življenja. Zahvaljujoč eh, sprejemu eh, protokolov 6 in 13 v svetu Evrope na temo ukinitve smrtne kazni je Evropa danes skoraj da območje popolnoma brez smrtne kazni. Skoraj da zaradi tega, ker Belorusija še zmeraj ima smrtno kazen v svoji zakonodaji. Letošnje leto eh, poteka tudi 30. obletnica sprejema drugega protokola in to je tudi odlična priložnost, eh, da eh, lahko poskrbimo za evropski kontinent brez smrtne kazni. To je še posebej pomembno, kajti poteka tudi 70. obletnica sveta Evrope. Drugi protokol govori o končni ukinitvi smrtne kazni z strani držav pogodbenic. To pomeni, da ratifikacija tega protokola preprečuje smrtno kazen in zagotavlja več jamstev kot moratori, ki ga lahko vsaka država ukine, kadarkoli želi. Dan, do danes je 86 držav ratificiralo drugi protokol. To pomeni pet držav več kot na zadnjem svetovnem kongresu leta 2016. Ti podatki so opogumljajoči, ampak kljub eh, temu to še ne zadostuje. Kljub velikemu številu držav članic, ki so ukinile smrtno kazen ali pa je več ne izvajajo. Belgija je tudi država članica skupine prijateljev drugega protokola in poziva vse druge države, ki tega protokola še niso ratificirale, da to čim prej storijo. Med eh, veliko skupino držav, ki eh, nimajo več smrtne kazni, je veliko razlik, kar zadeva pravosodne sisteme, tradicije, kulture in eh, pa kar zadeva veroizpoved. Žal pa je, eh, žal pa še zmeraj obstaja manjša skupina držav, ki še zmeraj izvajo smrtno kazen. Zato je pomembno, da vzpostavimo dialog z temi državami in se zauzamemo za svetovno ukinitev smrtne kazni. Imeti moramo odprt in odkrit dialog o smrtni kazni, pa tudi o številnih vprašanjih, ki so povezane z smrtno kaznijo. Včeraj sem v Ženevi sodeloval pri panelu na visoki ravni na temu smrtne kazni. Govorili smo tudi o nediskriminaciji in o enakosti. Namreč smrtna kazen se pogosto izvaja na takšen način, eh, da prihaja do diskriminacije. Še prav posebej eh, gre eh, tukaj za diskriminacijo najrevnejših in najranljivejših. Poleg tega gre tukaj tudi za tujce, za manjšine, etične manjšine, za ženske. In te skupine so pogosto neproporcionalna tarča smrtne kazni. Zaradi tega ne smemo pozabiti na žrtve na splošno. Ne smemo pozabiti, da smrtna kazen povzroči ogromno žrtev in da lahko prizadene celotne skupnosti, celotne generacije. Belgijo še prav posebej eh, skrbijo skrite žrtve smrtne kazni. Recimo tukaj mislim na otroke eh, staršev, ki so bili obsojeni na smrtno kazen. Ti otroci so eh, potem posredno ravno tako kaznovani in si zaslužijo več pozornosti. Poleg poglobljenih znanstvenih raziskav in pa ustreznih podatkov potrebujemo tudi globalno vizijo o vplivu smrtne kazni eh, na družbo in pa na človekove pravice nasplošno. Upam, eh, da bomo danes obravnavali veliko Eh, vprašanj povezanih z smrtjo kaznijo in še enkrat bi rad eh, potrdil, da se Belgija zauzema za popolno ukinitev smrtne kazni na svetu. Želim vam zelo plodno sejo z bogatimi razpravami in upam, eh, da boste imeli dobro izmenjavo mnen med tistimi državami, ki izvajajo smrtno kazen in tistimi, ki je ne izvajajo. In Upam, da se bomo vedno bolj zavedali posledic smrtne kazni na različne pravosodne sisteme in da bomo dosegli popolno ukinitev smrtne kazni. Kot sem že povedal, je to naš končni cilj. Upam torej, da boste imeli plodne razprave in uh, vidimo se ponovno ob zaključni slovesnosti. just uh, take this opportunity. Naj izkoristim to priložnost, da vam povem, da nas je moral zapustiti visoka predstavnica gospa Mogherini, ker je danes uh, dan, ko se sestaja kolegi Evropske komisije. Upajmo, da bo naša čas, da se nam bo kasneje ponovno pridružila. Zdaj pa bi povabil veleposlanika Švice. Evropske unije Kristjana Molija, da prevzame besedo. Gospod podpredsednik, namestnik ministra, spoštovane dame in gospodje, spoštovani udeleženci, spoštovani predstavniki različnih držav in pa civilne družbe. Tukaj bom spregovoril v imenu gospe Beres eh, Vil, eh, ki nam se iz zdravstvenih razlogov žal ni mogla eh, pridružiti. Je pa švicarska ministrica. Viktor Hugo je rekel, da nihče ne sme prekršiti načela ohranitve človeškega življenja in to je pravica izmed vseh pravic. Vsi imamo pravico do svobode in pa do spoštovanja človeškega bitja. In eh, danes eh, smo se tukaj srečali zato, da bi branili pravico do človeka za vse. Švica nasprotuje smrtni kazen povsod po svetu. Popolna ukinitev smrtne kazni je naš končni cilj in sicer ob spoštovanju človekovih pravic. To je tudi prednostna naloga naše zunanje politike. Nismo eh, edina država, ki sledi temu cilju. Kot že eh, veste, več kot 80 odstotkov držav eh, ima pravico do življenja upisano v svojo zakonodajo. In zaradi tega je veliko držav tudi ukinilo smrtno kazen. 103 države so že ukinile smrtno kazen za vse zločine in 170 jih je ukinilo izvajanje smrtne kazni kar pomeni, da imajo moratori že več kot deset let. Švica se tega napredka veseli in seveda podpiramo ta prizadevanja. Tudi prestolnica človekovih pravic je v Švici, namreč Ženeva. In prepričani smo, da smrtna kazen ni koristno sredstvo za odvrnitev posameznikov od kaznjivih dejanj. V letu 2017 je prišlo eh, do pomembnega dogodka, namreč pri šestem eh, kongresu je spregovoril posameznik, ki je vsega preživel veliko let eh, v zaporu, eh, kljub temu, da ni bil eh, kriv za zločin, za katerega je bil obtožen. In to je seveda povzročilo tudi veliko psihološko škodo. Švica poziva vse države članice, da se zauzemajo za svet brez smrtne kazni. Veliko je eh, posameznikov, ki se zauzemajo za to, da ukinemo smrtno kazen. Tako tukaj v tej dvorani danes, kakor tudi eh, izven te stavbe. Namreč smrtna kazen eh, ni zakonodajni ukrep, ki bi zagotavljal pravičnost. Švica od leta 2017 izvaja tudi akcijski načrt za popolno ukinitev smrtne kazni. V tem akcijskem načrtu so trije cilji, ki naj bi jih dosegli, dosegli do konca tega leta. Namreč želimo, da bi bilo več držav na svetu, ki bi povsem ukinile smrtno kazen. Pripravljenost Malezije, da to stori, je upogumljajoč primer. Drugič si želimo, da bi manj držav izvajalo smrtno kazen in da bi bilo manj uh, oseb uh, usmrčenih na ta način. Uh, recimo pred enim mesecem je bila osvobojena uh, Azija Bibi, ki je bila obsojena na smrt leta 2010 zaradi blasfemije. In tretjič, želimo, da bi bile bolje spoštovana mednarodna pravila, ki so povezana z izvajanjem smrtne kazni. In uh, Iran, recimo, je zmanjšal uporabo smrtne kazni za zločine povezane z, oziroma za kazniva dejanja povezana z prodajo drog januarja 2018. Veliko je tudi mednarodnih pobud, ki se zauzemajo eh, za spoštovanje uh, človekovih pravic. Švica pri tem sodeluje z našimi partnerji in pa z mednarodno skupnostjo nasplošno, izmenjujemo ideje in sprejemamo sklopne pobude. Smrtna kazen ne spada v 21. stoletje, je dejal nekdani generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Tukaj se za to vizijo zagotovo strinjamo. Združimo se torej, tako da bo smrtna kazen ukinjena v državah, ki jo še zmeraj imajo v svoji zakonodaji. in eh, opogumimo te države, da naredijo ta pomemben korak naprej. Vsak ima pravico do življenja in eh, vsi moramo spoštovati človeško dostojanstvo. Eh, poleg tega vas pozivam, da najdete navdih tudi v sliki Duma Olta Sunja in zagotavljam vam, da bo švicarska vlada nadaljevala z svojimi prizadevanji za ukinitev smrtne kazni. gospod uh, predsednik uh, zdaj sledi audun halvorsen državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve v kraljevini norveške hvala gospod predsednik gospe in gospodje dva tisoč šestnajst je norveška gostila šesti svetovni kongres proti smrtni kazni, katerega se je odeležilo tisoč eh, udeležencev. Mislim, da je danes eh, udeležencev še več. Svetovni kongres v eh, Oslo je pripeljal do veliko pozitivnih sprememb. Potem smo videli pozitivne premike v Gambiji, Burkini Faso in Maleziji. Pokazalo se je, kaj se da storiti, če imamo politično voljo in močno vodenje. Prvi regionalni afriški kongres je potekal v Abidžanu lansko leto. Norveška je bila z veseljem podporna partnerica. Kongres je prinesel konstruktivne razprave in omogočil razvoj mladine, naslednje generacije evolucionistov. Pomemben korak je bil storjen tudi decembra 2018, ko je 121 držav podprlo moratorij na uporabo smrtne kazni. To glasovanje kaže na globalni premik stran od smrtne kazni. Še vedno pa je bilo izrečenih veliko smrtnih kazni v mnogih državah, kar nas skrbi. Smrtna kazen ostaja globalni problem, ki ni omejen na regije, tradicije, kulture in religije vsaka smrtna kazen, vsaka usmrtitev je ena preveč. Norveška je proti vsakršni smrtni kazni in sicer čisto načeloma. Vendar pa je bila smrtna kazen del našega kazenskega sistema tudi na norveškem. Odpravi zadnja usmrtitev je bila izvedena 1948 in od leta 1979 je bila odpravljena danes. 93. člen norveške ustave pravi, da ima vsak prvico do življenja, nikogar ni moč obsoditi na smrt. Sistem kazenskega prava mora poskrbeti za kaznovanje storilcev kaznjivih dejanj, vendar pa mora vlagati tudi v rehabilitacijo in ponovno vključitev v družbo. Smrtna kazen to preprečuje, je absolutna, irreverzibilna in nepopravljiva. Več moramo vedeti in povečati ozaveščenost glede povezav med revščino in diskriminacijo, različno obravnavo v, v kazenskih eh, sistemih. Celo leta 2019 ljudi lahko obsodijo na smrt samo zato, ko ga ljubijo, spol, spolna usmernjenost, veroizpoved, eh, etnična pripadnost, gospodarski in drugačen status. Nikoli ne smejo biti razlog, da nekoga obsodijo na smrtno kazen. Države se srečujejo z velikimi izzivi na tem eh, področju. Potrebujemo odvračila od eh, kazenskih dejanj, vendar smrtna kazen to ni, ne vodi do zmanjšanja kriminalitete in nima svoje vrednosti. Na tem kongresu lahko razpravljamo o tem vprašanju. Zahvaljujem se gostiteljici Belgiji in Evropske unije, organizatorjem konference ECPM in Svetovni koaliciji proti smrtni kazni. Hvala, da z nami delite svoje izkušnje. Svet Svetovni kongres predstavlja prizorišče, kjer se lahko združijo oziroma srečajo abolicijske države in tiste, kjer smrtna kazen še ni odpravljena. Naslednje dneve moramo izkoristiti na najboljši način, tako da bi ustvarili pozitivne premike v Oslo, New Yorku in tudi Abidžanu. Naš cilj je boj za abolicijo smrtne kazni. Hvala lepa. Uh, najlepša hvala, gospod državni sekretar. Zdaj pa z veseljem. Vabim naslednje udeležence. Prvo je izvršni direktor ECP moja gospod Rafael Čenul Hazan. Prav tako vabim članico odbora Minato. Njakate. <clears throat> Quelle joie, quelle joie d'être ici avec vous aujourd'hui. V kakšno veselje mi je, da sem danes tukaj z vami. Kakšno veselje, da vidim toliko prijateljskih obrazov da vidim toliko obrazov, ki podpirajo ukinitev smrtne kazni. Kakšno veselje, da vidim tudi predstavnike tistih držav, ki niso ukinile eh, smrtne kazni, ki so se prišli pogovarjati z nami. V veliko veselje nam je, da, lahko, da vas lahko vse pozdravimo tukaj. Najprej bi se rad zahvalil partnerjem tega kongresa, brez katerih organizacija ne bi bila mogoča. Rad bi se zahvalil tudi Pavlu Telički, podpredsedniku Evropskega parlamenta, ki nas je sprejel tukaj v tej čudoviti pokrožni dvorani. Zahvaljujem se Federiki Mogherini, visoki predstavnici Evropske unije za zunanje zadeve in podpredsednici mhm. komisije za podporo Evropske komisije. Zahvaljujem se DDA-ju uh, eh, Reindersu za podporo Belgije. Uh, zahvaljujem se Oduno Halvorsenu uh, za podporo Norveške dolga leta. Zahvaljujem se švicarskemu veleposlaniku, ki danes tukaj zastopa Švico, ki je država človekovih pravic. Zahvaljujem se vsem partnericam tega kongresa, še prav posebej pa se zahvaljujem svetovnemu združenju. Spoštovani člani svetovnega gibanja za ukinitev smrtne kazni, to ste vi vsi. Zauzemamo se za dostojanstvo in pa za človeštvo. Rad bi se vam zahvalil vsem vam in pa tudi vašim ekipam, ki se jim zahvaljujem, kajti brez njih se danes ne bi mogli sestati tukaj. Zahvaljujem se vam vsem, ki ste danes tukaj. Imam čast, da končno napovem slavnostno ukinitev smrtne kazni in da napovem svet, ki bo končno osvobojen smrtne kazni. To so skoraj da besede, ki jih, je izgovoril generalni, ki jih bo izgovoril generalni sekretar Združenih narodov čez nekaj let. Zagotavljam vam, da bo tako. Če v to dvomite, bo zadostovalo da se danes vsi, ki smo prisotni v eh, tej čudoviti dvorani Evropskega parlamenta, za to zauzamemo. Kaj ti ta dvorana je polna politikov, ki sprejemajo odločitve eh, parlamentarcev, diplomatov, ki eh, želijo ukiniti smrtne kazni in ki lahko spremenijo politiko. Če dvomite v to, potem pogledajte v preteklost. Viktor Hugo je rekel, eh, da ne bo prišlo eh, do eh, slave, če ne bomo ukinili trpljenja, če ne bomo ukinili torej smrtne kazne in to se je zgodilo v 19. stoletju. Na zadnje je v 19. stoletju prišlo tudi do ukinitve suženstva. V 20. stoletju je prišlo do zauzemanja za enakost moških in žensk. Torej je sedaj čas, da bo 21. stoletje postalo stoletje ukinitve smrtne kazni. Če v to dvomite, potem si samo oglejte podporo moratoriju za smrtno kazen v Generalni skupščini državnih eh, združenih narodov. Eh, in sicer sta dve tretjini držav podprle ta moratorij. To je pravi boj. Nekateri pravijo nasprotno, govorijo o suverenosti, o uh, verodostojnem maščevanju, upravičenem maščevanju, o javnosti, ki nikoli ne bo na to povsem pripravljena. Govorijo o odgovoru na nasilje z nasiljem. Vendar pa bi danes rad nagovoril predvsem tiste, ki niste prepričani v pravilnost naših eh, prizadevanj. Rad bi spregovoril tistim veleposlanikom in pa predstavnikom, ki zastopate države, ki niso ukinile smrtne kazni. Ta kongres je mesto izmenjav, mesto dialoga in izmenjave idej. Vabim vas, eh, da se v prihodnih dneh pogovarjamo, da izmenjamo naša mnenja o ukinitvi smrtne kazni. Nekateri se zagotovo strinjajo z mnenjem, da smrtne kazni ni moč ukiniti zaradi tega, ker javno mnenje eh, temu nasprotuje. Naj citiram eh, generala De Gola, ki je dejal v svojih spominih na vojno, da bi se lahko zgodilo, da bi spoštovanje časti in pa ustrezno ravnanje postalo politika vsakdanjosti. Nobena država članica eh, še ni ponovno uvedla smrtne kazni, ko se je enkrat odločila za njeno ukinitev, ne glede na javno mnenje te države ali pa kontinenta. Smrtna kazen ne odvrača ljudi od kaznivih dejanj. To že dokazujejo študije. Vendar pa smrtna kazen ostaja nasilje države nad državljani ostaja oziroma postaja celo potencijalno orožje za zlorabo moči. Smrtna kazen nima nobene povezave z kulturo posamezne države. Evropa, ki ima pionirsko vlogo pri ukinitvi smrtne kazni, je dolgo krvavela zaradi smrtne kazni. Spomnimo se samo francoske giljotine ali pa angliške sekire. In do ukinitve smrtne kazni je najprej prišlo na drugih eh, kontinentih, recimo na kitajskem tekom dinastije Tang v letih 618 do 907 ali pa na Japonskem japonskem, eh, kjer so ukinili smrtno kazen v letih 794 do 1185. Čas se je spremenil, ampak to še ne pomeni, da spremembe niso mogoče. Južna Amerika je bila prvi kontinent, eh, ki eh, je želel ukiniti smrtno kazen. In Michigan v Združenih državah Amerike jo je ukinil leta 1846. Kot se je pokazalo pri našem kongresu v Abidžanu aprila lani, je bila smrtna kazen uvožena na afriški kontinent in sicer eh, zaradi eh, kolonizacije. Oprostitev, nadomestilo je prej predstavljalo tradicijo na afriškem kontinentu. Rad bi spregovoril politikom tistih držav, eh, ki imajo moratori na izvajanje smrtne kazni. Ne moremo biti zadovoljni za to situacijo. Moratori je samo korak na poti k ponovni ukinitvi smrtne kazni. Če bi ostali pri moratoriju, bi ostali na pol poti. Če se zaustaviš na polovici reke, potem ti grozi utopitev. Z močjo tega kongresa lahko govorimo o vsem tem in še o drugih vidikih smrtne kazni. Kajti to je uloga civilne družbe in civilni družbi bi se rad tukaj tudi zahvalil. Vi ste srce ukinitve smrtne kazni, vi, zagovorniki človekovih pravic. vi, aktivisti. In v osrčju našega boja je energija, ki jo seboj prinašamo, zato ker spoštujemo človeško dostojanstvo, zato ker se zauzemamo za ukinitve. Za ukinitev smrtne kazni. Za nekaterim človeško življenje ne pomeni nič, ampak za nas nič ni tako dragoceno kot človeško življenje. Hvala lepa. abolicionista. Spoštovani prijatelji, ki se borite za ukinitev smrtne kazni. Spoštovani gostje, spoštovane dame in gospodje. Ne morete si predstavljati, kako zelo vesela sem, da se je toliko ministrov, poslancev, diplomatov in vplivnih moških in žensk odločilo, da se udeležijo našega kongresa in se zauzamejo za ukinitev smrtne kazni da nas je toliko odločenih, da bo zemljevid sveta, ki smo ga danes pokazali, popolnoma modr. Vedno več nas je, ki se borimo proti smrtni kazni, ki se zauzevamo za ukinitev smrtne kazni in ki se sestajamo na svetovnih kongresih za ukinitev smrtne kazni. Seveda je pot pred nami še razmeroma dolga pred enim tednom, 20. februarja, je bilo devet mladih eh, moških mučenih eh, zaradi kaznivega dejanja, ki naj bi ga eh, storili. In teh devet mladih moških je bilo usmrčenih v Egiptu. Kljub temu, da je bil uložen priziv na kasacijskem sodišču v Egiptu. Torej, pot pred nami je še dolga, ampak nekega dne se nam več ne bo potrebno sestajati na tem kongresu, ampak se bomo skupaj veselili ukinitve smrtne kazni, kajti leto za letom, kongres za kongresom, zahvaljujoč tudi vaši mobilizaciji, dosegamo nove pozitivne rezultate. Leto za letom, kongres za kongresom se nam pridružujejo ministri in države, ki napovedujejo ukinitev smrtne kazni. In ne dvomim, da bo tudi pri tem kongresu prišlo do takšnih napovedi. In eh, zato tudi organiziramo te svetovne kongrese, da države članice pred eh, celim svetom povedo, da smrtna kazen pri njih več ne obstaja da so pomembnejše človekove pravice in to, kar imenujemo pravičnost. Vi, ki ste tukaj, ste že prepričani, da smrtne kazni ne potrebujemo, ampak prepričati moramo tiste, ki v to še niso eh, prepričani. Zaradi tega smo vzpostavili tudi omrežje poslancev, ki nasprotujejo smrtni kazni. Poleg tega smo mobilizirali nacionalne inštitute za človekove pravice. In uh, vse te instrumente smo uporabili za ukinitev smrtne kazni. Letošnje leto se želimo osredotočiti predvsem na zasebni sektor, na farmacevtska uh, podjetja, uh, ki. Uh, ne bodo želele zagotoviti eh, zdravil eh, potrebnih eh, za izvajanje smrtne kazni. Vsak posameznik, vsako podjetje, vsak minister, vsak poslanec, vsak diplomat, vsak novinar, vsak odvetnik lahko prispeva k ukinitvi smrtne kazni. Kapljico za kapljico bomo pogasili požar. Tu je ključnega pomena, kaj ti pričakovanja tistih, ki so obsojeni na smrt, so izjemno velika. Tu so moški in ženske, ki eh, čakajo na izvršitev smrtne kazni in ki imajo upanje, da bodo preživeli, kljub eh, temu, da se jim čas izteka. In nikakor ne moremo zapustiti teh žensk in moških, ki tekmujejo z časom ki čakajo na zadnji obet, na zadnjo cigareto. In ki so potem usmrčeni na način, ki ni nič manj krval kot tisti pred 20 leti. In tudi med eh, temi posamezniki, ki so obsojeni na smrt, je veliko neverjetnih moških in žensk, ki se borijo za ukinitev smrtne kazni. Veliko je tudi tistih, ki so preživeli smrtno kazen, ki so na lastni koži občutili, kako zelo pomembna je ukinitev smrtne kazni in ki zagotavljajo velik navdih za naše delo. Torej, želim eh, vam eh, konstruktivno delo in eh, pa konstruktivne rešitve, tako da bomo počasi zagotovili ukinitev smrtne kazni na svetu. Hvala lepa. Thank you very much indeed, uh, ladies. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Zdaj pa njegova svetost, papež Frančišek, ki nam poslal poslanico. Saludo a los organizadores. Pozdravljam vse organizatorje in sodelujoče na sedmem svetovnem kongresu proti smrtni kazni. Ta kongres poteka v Bruslju človeško življenje je dar, ki smo ga prejeli. To je najpomembnejši glavni dar in vir za vse ostale darove in za vse ostale pravice. In kot takega ga moramo tudi varovati. Za vernike je človeško bitje bilo ustvarjeno po božji podobi. Eh, vendar pa tako za vernike kot nevernike je vsako življenje dar in dostojanstvo vsakega človeka je treba braniti brez izjem. Smrtna kazen zato predstavlja hudo kršitev pravice do življenja, ki jo ima vsak človek. Res je, da se družbe in skupnosti včasih soočajo z zelo hudimi, krutimi kaznivimi dejanji, ki eh, ogrožajo varnost ljudi in pa interese družbe. Ampak eh, poleg tega je pa tudi res, da lahko na druge načine kaznujemo ta dejanja. Zaporni sistemi so tudi vedno bolj učinkoviti, zato da se lahko družbo zaščiti pred zlom, ki ga lahko povzročajo določeni ljudje. Po drugi strani pa nikoli ne smemo upustiti prepričanja, da tudi kriminalcem ponudimo možnost, da se pokesajo. In zato je zelo pozitiven znak to, da obstaja vedno več držav, ki stavijo na življenje. To so države, ki ne uporabljajo več eh, smrtne kazni ali pa so jo celo v celoti izključile iz svoje kazenske zakonodaje. Cerkev je vedno zagovarjala življenje in naša vizija glede smrtne kazni je tudi dozorela. In prav zaradi tega razloga sem želel, da bi se ta točka spremenila v katekizmu katoliške cerkve. Dolgo časa smo na smrtno kazen gledali kot na pravi odziv eh, na mm, huda kazniva dejanja in mm, smo na to gledali tudi kot način, zaščite družbe. Ampak eh, tudi, ko neka oseba eh, stori najhujše kaznivo dejanje, se njeno dostojanstvo ne izgubi in nikomor ne smemo vzeti življenja in pa priložnosti, da eh, se znova vrne v družbo, ki je povzročil toliko hudega. cilj ukinitve smrtne kazni na svetovni ravni predstavlja potrditev načela človeškega dostojanstva in pa tudi prepričanje, da se človeški rod lahko na drugačen način sooča s kaznjivimi dejanji in da na drugačen način lahko zavrne zlo, tako da ponudi eh, obsojenemu tudi možnost in čas, da popravi storjeno škodo da razmisli o svojih dejanjih in da spremeni svoje življenje, čeprav samo na notranji ravni. Spremljam vas eh, v molitvi in vas tudi pozivam pri vašem delu in pri vaših razmislekih, da um, se odločite za ukinitev smrtne kazni. Pozivam tudi vse vodilne naj naredijo ustrezne korake naprej proti univerzalni ukinitvi smrtne kazni. Mi moramo v vsaki osebi prepoznati dostojanstvo in delani, delati na tem, da ne bomo več izgubljali življenja, ampak jih pridobivali nazaj za družbo. Najlepša hvala. Uh, Spoštovani ministri, gospe in gospodje, zaključujem svoj del pri otvoritvi z osebno noto. Pogosto predsedujem eh, plenarnemu zasedanju Evropskega parlamenta v tem hemiciklu. Ampak, ko sem stopil v dvorano danes, sem dobil popolnoma drugačen občutek. Bilo je nekaj močnejšega prisotnega v tej dvorani. In to se je še okrepilo med uvodnimi govori. In ob tem, kar smo videli na zemlji, videl abolicije. Ljudje, ki so jih usmrtili v zadnjih desetletjih, potem, ko so storili določeno kaznivo dejanje. Videli smo jih takšne, ki so jih preprosto pobili, ki so bili predstavniki drugačnega političnega prepričanja ali etnične manjšine. In v tem uhodnem delu se posvečamo vsem, ki so umrli na ta način. Veseli me, da ste vsi prišli. Želim vam vse najboljše, uspešne in zanimive razprave med eh, kongresom. Pripričal sem, da je vse najboljše, da je to, kar počnemo, smiselno. Tudi direktor je emocionalno pokazal, da se to delo eh, splača, tako da potrebujemo vsa prizadevanja, ki se jih eh, lotevamo. Hvala lepa še enkrat. Pred tem podjem bomo zdaj naredili skupinsko fotografijo. photos. Can you please stand up to do the family photos? Thank you. Prosim, da vsi ustanete, da vas fotografiramo. Če ne pa je, da je to dobro, da je to dobro. Thank you to the Vice President to European Hvala lepa podpredsedniku Evropskega parlamenta Pavlo Ortelički za govor. Hvala lepa za predsedovanje prvega dela slavnostne otvoritve kongresa. Hvala lepa tudi vsem ministrom, poslancem Evropskega parlamenta, spoštovane gostje. Prosim, da se sedete v svoje mesto, sem Margarita Sforca in z veseljem vas bom vodila skozi drugi del slavnostne otvoritve. Čez nekaj minut se bo začela konferenca za tisk, mi pa bomo nadaljevali z delom. Naj povem, da me zelo veseli, da je ta dvorana tako polna. Mar se kdo je tudi v sosednji dvorani, kjer imamo spletni prenos. Danes je tukaj v parlamentu več kot 1500 ljudi, odeležencev tega kongresa. Hvala lepa. Naš naslednji gost je umetnica Vanessa Place, je ameriška brnilka in napisateljica, je ena vodilnih eh, sodobnih pesnic. Today, danes nam bo predstavila zgodbo Kletona Loketa, ki so ga smrtili 2014 v Oklahomi, vendar pa je šlo nekaj narobe, gre za grozno zgodbo z eh, rahlim dotikom humorja. Prevod lahko preberete tudi v vaših eh, mapah. Gospe in gospodje, pozivam Vanessa Place, da pride na odr. Danes bo v hemiciklu Ruskega parlamenta predstavila zamočeno usmrtitev. On April 29, 2014, the Oklahoma Department of Corrections carried out the legal execution of offender Clayton D. Lockett.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 to močno pesem, kot je visoka predstavnica na začetku povedala, resolucija, ki poziva k moratoriju smrtne kazni, je bila predstavljena v partnerstvu z drugimi državami na generalni skupščini. Večkrat od leta 2017, danes nas bo pozdrav. Vil generalni sekretar Antonijo Gutierrez glede velike podpore resoluciji, ki je zahtevala popolno pravo, ne samo moratorij smrtne kazni. I am pleased to greet this World Congress. The Veseli me, da vas lahko pozdravim. Smrtna kazen nima svojega mesta v 21. stoletju. Sem popolnoma proti in ponosen sem, da je bila Portugalska ena od prvih držav, ki jo je odpravila pred 150 leti. Lanski december je resolucija za monitoring smrtne kazni so podprta sto, strani 121 držav, to je največje število doslej. Pozdravljam ta napredek, ampak eh, to vsekakor ni dovolj. Kljub temu, da velja mid, da smrtna kazen se bori proti kriminalu, to eh, ni res, zato se ubija ogromno ljudi. Večina držav članic in civilne družbe podpira eh, ta boj, k čemu se pridružujem in se bom še naprej zauzemal za odpravo smrtne kazni. Skupaj lahko nekaj dosežemo, v tem smislu vam želim plodne razprave in vam želim, da napredujete pri svojem gibanju. Hvala lepa. 121 eh, držav je podprlo eh, resolucijo Združenih narodov, ki poziva k moratoriju. To je impresivni rezultat. Pomislimo, kje smo eh, začeli. Ta rezultat kaže, koliko lahko spremeni politična volja. Zdaj pa pozdravljam višjega komisarja, visokega komisarja, visoko komisarko in eh, predsednico Mednarodne komisije proti svetovni kazni Navi Pilaj. Hvala lepa, da ste z nami, gospa Pilej. Pozdravljeni, veliko veselje mi je pozdraviti vse na svetovnem kongresu proti smrtni kazni. Danes sem tukaj kot eh, predsednica Mednarodne komisije proti smrtni kazni ICDP. Zahvaljujem se predsedniku Evropskega parlamenta, gospodu Tajanju, da gosti to konferenco v tako svečanem okolju. Tudi visoki predstavnici za zunanje zadeve, gospe Federiki Mogherini, pod predsednikom in ministr za zunanje zadeve, gos Bodo Didio Renzo in Belgiji, da so predseduje temu. Pa tudi ECPM-u, ki so organizatorju kongresa. Zelo pomembno je, da smo danes tukaj, da so se kongresa odrežili pomembne osebnosti in sodelujejo na slavnostni otvoritve. Veseli me, da so Belgija in druge države, ki smo zarijo preditev, vključno z Švico, Norveško, Avstralijo in Španijo, zelo aktivne države znotraj podporne skupine ICDP. Včeraj sem predsedovala dogodku tukaj v palači Egmont. Z, z, kolegi iz CDP-ja smo govorili, kako se odpravlja smrtna kazen v državah in kaj se lahko naučimo iz njihovih izkušenj. Pogosto se pojavlja vprašanje, eh, kje začeti znotraj organizacije ICDP. Pot k odpravi ni preprosta. Vsaka država je potrebovala veliko časa, da je to storila. V ICDP vidimo, da je politično vodstvo tukaj ključnega pomena. Naprimer, v Mongoliji je bivši predsednik Elbedoč, ki je tudi komisar v ICDP, poskrbel, da je držav, njegova država odpravila smrtno kazen. In kako je to storil? Najprej se je zavezal na mednarodni ravni, tako da je država pristopila in potem ratificirala drugi opcijski protokol k ICCPR. Potem je poskrbel za to, da so vključili določbe za odpravo smrtne kazni v domači zakonodaji, tako da je država odpravila smrtno kazen 2017. Komisarji CDP spremljajo situacijo v Mongoliji in tudi drugod. To je tudi naše eh, delo, tako da preprečimo ponovno spostavitev smrtne kazni. Veseli me, da je bivši zunanji minister Francije Robert Bedinte dober primer eh, vodje v svoji državi pri odpravi smrtne kazni. Tukaj so še drugi akteri, ki so opravili ključno ključne vloge pri odpravi smrtne kazni v moji državi, Južni Afriki. Je sodba ustavnega sodišča pripeljala do odprave smrtne kazni. Predsednik Mandela je takrat izbral rešitev z ustavnim eh, sodiščem, namesto da bi napovedal referendum v občutljivih časih. Za sodbo iz novembra 2017 je ustavno sodišče v Gvatemali sprejelo sodbo, ki je pripeljalo do odpravi smrtne kazni za običajne kazniva dejanja. V določenih državah, Ruandi, Haiti, Kambodži, Timor, Lest, so civilni so državljanske vojne in genocid pripeljale do veliko smrtnih kazni, kar je tudi sprožilo gibanje za odpravo. Pogosto se je tukaj tudi vključilo mednarodno kazensko sodišče. Svetovni kongres poteka v času, ko države članice, civilna družba in visoki komisarjata za človekove pravice. Tudi sama sem bila visoko komisarka tam za šest let. Vse to je pripeljalo do podpore resolucije Združenih narodov, ki poziva k moratoriju smrtne eh, kazni in, se podp in jo je podprlo 121 držav. istočasno pa vidimo trende v smeri odprave na kontinentu, iz katerega prihajamo, torej Af v Afriki. Evropa z izjemo Belorusi in Amerike z izjemo ZDA in Karibov so celine, ki so v večini proste smrtne kazni, pa vendar nas čakajo izzivi v Aziji, na milijarde ljudi živi v državah eh, pod grožnjo smrtne kazni in izvedenih usmrtitev. Na tisoče ljudi se obsoja na smrtno kazen v teh državah. Njihove vlade menijo, da je ohranitev smrtne kazni upravičeno, da odvračilno vpliva na kriminaliteto. ne razumejo, da mora biti osnovno načelo pravičnost, ne pa maščevanje. Hinavsko bi bilo od mene kot eh, visoke komisarke za človeka pravice, če ne bi prepoznala in obsojala usmrtitve 15 ljudi samo v tem mesecu v Egiptu. To je pravzaprav klofuta za naš svetovni konferenc. Upam, da se bo ta svetovni kongres ukvarjal s tem vprašanjem. Mnoge države, vključno z sprotnicami smrtne kazni, verjamejo v soverenost pri sprejemanju odločitev o smrtni kazen. Zato je bi eh, la v resoluciji o moratoriju na smrtno kazen vključena tudi klauzula o soverenosti. To so eh, pri zadevanja, da bi odpravili vidike človekovih pravic pri izrekanju smrtne kazni in zmanjšali možnosti eh, kazenske zakonodaje. Zato moramo razvijati nove strategije, nove pristope, zato da bi vključili čim več partnerjev v tem procesu in zagotovili, da se nadaljuje hitro tempo v smeri odprave smrtne kazni na globalni ravni. Kot komisarji Komisije za boj proti smrtni kazni verjamemo v to pot v odpravo smrtne kazni, ker gre za prekršek zopr življenje in eh, bolj vpliva na marginalizirane skupine in lahko se zgodi, da so nedožne osebe usmrčene kar je velik problem, saj smrtna kazen ni povratna. Od leta 70 predsedujem ICDP in to je impresivna skupina ljudi, ki vsi verjamejo v odpravo smrtne kazni in so si zelo prizadevali v tem boju v svojih državah ali na mednarodni ravni. ICDP je bila eh, ustanovljena iz prepričanja, da lahko odpravimo smrtno kazen samo, če države združijo moči z organizacijami civilne družbe, mednarodnimi, medvladnimi organizacijami in vsemi zainteresiranimi. Svetovni kongres eh, in konferenca so pomembni za odpravo svetovne kasni. To je platforma, ki različnim akterjem ponuja možnost izmenjave mnen, definiranja novih eh, strategij, vključevanja novih akterjev. ICDP se veseli razprav, iz njih se lahko marsikaj naučimo in v tem smislu kongresu želim veliko uspeha. Hvala. Hvala lepa, gospod Pilej. V Afriki vidimo pozitivni trend v smislu odprave smrtne kazni. O tem bomo kmalo govorili z mnogimi gosti. Zdaj bom pa preklopila v francoščino. Zdaj pa bom govorila v francoščini v čast eh, našega gosta, ki zastopa gospod Luiz Mušikivabu. Uh, ki je generalna sekretarka mednarodne organizacije Frankofonije. Um, tri četrtine držav, frankofonih držav je do zdaj že ukinilo smrtno kazen. Hvala. Pozdravljeni gospe in gospodje, ministri, veleposlaniki, diplomati, častni gostje in vsi prisotni. Veliko čast mi je, da lahko danes spregovorim in vam podam sporočilo gospe Louise Mušikivabo, ki je generalna sekretarka mednarodne organizacije Frankofonije tukaj v Bruslju. Ona bi vam rada podala sporočilo v okviru 7. svetovnega kongresa proti smrtni kazni. Najprej želim izraziti svojo iskreno zahvalo Belgiji in pa organizatorjem tega sedmega svetovnega kongresa proti smrtni kazni. Rada bi počastila tudi vsem, počastila vse častne goste, ki so se udeležili tega kongresa in ki prispevajo k našemu skupnemu cilju. Vsi se moramo zauzeti za ukinitev smrtne kazni. Ta naša prizadevanja pa eh, izhajajo predvsem iz našega prepričanja, da je prva človekova pravica, pravica do življenja. Ta pravica nam je vsem neodtujljiva. Imamo izjavo iz Bamaka, ki je bila sprejeta novembra 2000 in države in njihove voditelje eh, frankofonije poziva k temu, da spoštujejo to pravico. Mednarodna organizacija frankofonije je spremljala vse eh, države članice pri razmisleku o tej temi in vse čas smo se tudi borili za to, da bi smrtna kazen bila odpravljena. Sodelovali pa smo tudi eh, s parlamentarno skupščino Frankofonije, pa tudi eh, s številnimi frankofonimi vladami in pa organizacijami civilne družbe. V frankofonem svetu Obstaja veliko soglasje glede ukinitve smrtne kazni. Tri četrtine držav uh, frankofonije je že ukinilo smrtno kazen in v zadnjih desetih letih se je pridružilo tem še osem držav. Druge frankofone države pa so vključene v dinamiko spreminjanja svojih zakonodaj. Upam, da bo ta dogodek tukaj v Bruslu nam omogočil, da bomo lahko bolje pospremili države pri njihovih abolicionističnih prizadevanjih. Vsem eh, želim uspešno delo ter dobre in plodne zaključke. Lahko ste prepričani, da bo skupnost frankofonije prispevala vse, kar bo lahko za to, da bo obogatila to razpravo eh, in da bo tudi eh, spodbujala ukrepe na tem področju. Želim vam uspešno delo. Hvala. Merci, hvala. Hvala tudi za sodelovanje Mednarodne organizacije za frankofonijo na tem sedmem svetovnem kongresu proti smrtni kazni. Florida v ZDA ostaja država z največ izrečenih smrtnih kazni. Vendar pa je državna tožilka iz Floride povedala, da ne bo stala za smrtno kaznjo. Prosim, gospe in gospodje, pozdravite Aramis Ajalo. Veliko čas nam je, da ste danes z nami. Najlepša hvala. Predsedstvo, diplomati, ministri, zahvaljujem se vam. Tukaj sem z vami v boju za zaščito humanosti in človeškega življenja. Če vsi zapremo oči in si predstavljamo pravičnost, kakšna je, mogoče je različna v različnih situacijah, vendar pa je vloga prava vedno enaka, poštenost, enakost, enakosti ne moremo najti v nakletnem ne usmrtitvi osebe, ki ne predstavlja tveganja. Smrtna kazen predstavlja belo zastavo, skratka predajo. Ljudje ubijemo in tega življenja ne moremo nikoli vrniti družini in eh, družbi. Nismo sposobni deliti pravice, ampak samo eh, bolečino in s tem izgubljamo svojo neutralnost. Eh, neutralnost nas vodi pri iskanju pravice. Racionalno razmišljanje smo tukaj zamenjali za čustveno delovanje. Temo pravimo pravica, vendar pa ni nobene pravice v smrti. In v pravici ni nobenih čustev. Ko čustva pridejo v svedi pojem pravice, je vse pokvarjeno. Pa, slika pravice ni enaka posod, nikoli ne bo kot izvoljena tožilka Združenih držav Amerike. Sledim zakonu, državno vrhovno sodišče se mi je odpovedalo v boju iskanja pravice, potem ko sem javno izrazila mnenje, da ne bom izrekla smrtnih eh, kazen. Vendar pa je treba stati za tem, kar povemo, ne glede na to, kaj osebno menimo o pravici in izrekanju smrtne kazni. Ampak tudi, če sledimo. Če sledim eh, zakonu, ne bom srnila svojega mnenja glede smrtne kazni. V državnem eh, zakonu je to zapisano, zato se ne smem izogibati smrtni kazni, vendar pa se bom vedno držala dejste v upanju, da bo zakon enkrat eh, usklajen z raziskavami, z spoznanji glede smrtne kazni. Smrtna kazen nima nobene prednosti za javnost. Smrtna kazen ne odvrača od kaznjivih dejanj. Gre za to, da moramo hudo kaznovati hude zločine. Smrtna kazen je prav gotovo huda, vendar pa ni ustrezna od vračila mora biti tudi učinkovito in ljudje, ki čakajo na smrtitev tudi 30 in 40 let, to ne more pomeniti nekaj hitrega in učinkovitega. Številne so astronomske, vendar pa tisti, ki sprejemajo te odločitve, tega ne vidijo. Tukaj je tudi velik strošek eh, za zdravstveno skrbo tisti, ki izvajajo osmrtitve. Tudi to bi moralo skrbeti celotno človeštvo. Postravmarski stres je povezan z usmrtitvijo človeških eh, eh, ljudi in Ne smemo pozabiti, da morajo ljudje nositi breme odgovornosti za smrt nekoga drugega. Kazen se, ki proces pogosto ne eh, uspe pravično soditi v primeru smrtne kazni. Predstavljam državo, ki ima največje število smrtnih kazni oziroma osmrtitev. 200 ljudi čaka na usmrtitev. Včas je, da nekaj spremenimo, da odpravimo smrtno kazen. Smrtna kazen v primeru, da nimamo takojšnje grožnje, ni upravičena. Če temu govorimo pravica in to upravičujemo, ker smo to vedno počeli, ni prav. Tukaj gre samo za maševanje in že po krvi in to spodkupava našo človečnost vsakeč ko izrečem smrtno kazen. Moramo se zauzemati za napredek in za pravico in tukaj moramo biti ponosni in pogumni. Združiti se moramo, druge možnosti ni v boju proti smrtni kazni. Hvala lepa. You, for... Najlepša hvala, gospod Jala, za vaše pogumno stališče. Zelo močen govor je bil to in upam, da bo več. Eh, pravnikov stopil na vašo stran. Mogoče se sprašujete, zakaj je tukaj eh, klavir. To ima razlog. Naslednja gosta je velika zvezda Belgije. Več kot 50 tisoč ljudi je prišlo na njen koncert. Njen eh, CD se mm, prodaja z rekordnimi številkami. Gospod in gospodje. Stef Baru je naša gostja. Thank you, Tiff, for being with us. Tiff, we... Hvala, Tiff, da si z nami. Predstavila bo pisem Diego, ki, ga je, ki jo je skladal Mišel Brni. bom povzela globalno situacijo, 144 držav je zakonom ali v praksi ukinilo smrtno kazen, ampak še vedno 60 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v pravosodnih sistemih, ki imajo smrtno kazen. In zdaj bomo začeli razpravo z določenimi ministri, ki so sprejeli naše povabilo. Podpredsednik Evropskega parlamenta je na začetku že rekel, da smo tukaj zato, da si izmenjamo izkušnje. Gospo eh, Talato Atakurale eh, vabim na odr. Ona je ministrica za eh, pravosodje in pa reforme zaporov. Šrilanke, potem gospod Jean-Claude Gakoso, ki je ministr za zunanje zadeve v Republiki Kongo, potem gospod Sheikh Sako, ministr za pravosodje v Republiki Gvineji, Gospod Besolere Ne Bagoro bo tudi sodeloval, ministr za pravosodje, človekove pravice in pa um, promocijo državljanskih pravic iz Burkine Faso. Potem gospod Abukabar Tambadu, ki je um, splošni tožilec in ministr za pravosodje iz Gambije. Potem ministr za pravosodje iz Maroka, gospod Mohamed Aužar. Uh, Eh, vsi lepo dobrodošli v Evropskem parlamentu. Hvala, ministri, da ste sprejeli naše povabilo k sodelovanju na tem sedmem svetovnem kongresu proti smrtni kazni. Če mi dovolite, bom najprej spregovorila z gospo Atukorale, ki je ministrica za eh, pravosodne in zaporne reforme v Šrilanki. Hvala, da ste z nami, gospa ministrica, v šrilanškem mednarodnem tisku lahko preberemo, da bo Šrilanka morda spet začela izvajati smrtno kazen po 40 letih moratorija na smrtno kazen. Kakšna je situacija v vaši državi? Of the panel, ladies and gentlemen, dear friends. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, veliko veselje mi je, da se lahko zahvalim Evropski uniji ter eh, vladam Belgije, Švice in Norveške, da so organizirale ta sedmi svetovni kongres proti smrtni kazni. Moratori imamo še vedno na Šri Lanki na 73. Eh, kongresu generalne skupščine je Šrilanka podprla moratorij na smrtno kazen in uh, to podporo je potem uh, izražala še naprej v letih 2007, 2010 in 2016. Naša vlada želi uh, tiste, ki čakajo na smrtno kazen, obsoditi na doživljensko zaporno kazen. In upamo, da bodo naši mednarodni partnerji razumeli in pomagali Šrilanki pri uh, obravnavanju resnega vprašanja drog na Šrilanki. To je za prejšnjo vlado bila glavna prioriteta v državi. Tudi trenutna vlada se s tem ukvarja skupaj se moramo boriti proti kaznivim dejanjem, ne samo na Šrilanki, ampak povsod po svetu. In samo z mednarodno pomočjo se bomo lahko borili proti um, kartelom uh, z drogami in pa drugim kaznivim združbam. In moja država je pozvala vse države, tudi partnerje v Evropski uniji, da ji pomagajo pri tem, da se bo trgovina z drogami končala in da bomo eh, tudi prekinili vse eh, kriminalne dejavnosti ter eh, kazniva dejanja prek meja, tako da bomo zagotovili družbo brez kriminala in pa varnost za naše državljane. Evropska unija nam že pomaga, pomaga nam pri ekonomskem razvoju naše države in naša vlada zato vabi mednarodno skupnost z vsem tehničnim znanjem in kapacitetami, da pomagajo Šrilanki zato da bomo um, uredili to res kritično vprašanje za nas. Hvala. Really res upamo, da boste prejeli pomoč in pa kakšne smernice strani ministrov že tukaj na tem kongresu. Zdaj pa se obračamo gospodu Kagosu, ki je minister za zunanje zadeve v Republiki Kongo. Eh, leta 2015 je Kongo ukinil smrtno kazen v okviru svoje ustave. Ehm, zdaj eh, razpravljate tudi o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola povezanega z mednarodnim paktom za državljanske in politične pravice. Izvolite besedo. Gospe in gospodje ministri, predstavniki vlad, mednarodnih organizacij, diplomati in vsi prisotni. Res eh, je Republika Kongo sprejela ustavo na referendumu leta 2015 in s tem smo ukinili smrtno kazen. Mi želimo iti še dlje in to smo dosegli zdaj s to ustavo eh, pri zagotavljanju pravice do življenja. Ta pravica je uklesana v kamen v tretjem členu deklaracije o človekovih pravicah. Na tem sedmem kongresu, gospe in gospodje, bi rad uh, poudaril zavezanost moje države, da ukinitev naredimo irreverzibilno in da to vključimo tudi v pravosodni korpus tako da se eh, ta zadeva ne bo mogla spreminjati s premembami eh, vlad in pa politične pripadnosti. Mm, na regionalni eh, ravni tudi želimo ukrepati in Kongo si prizadeva, da bi Afriška unija sprejela dodatni protokol k Afriški listini o človekovih pravicah in pravicah ljudstev. Torej, da bi tudi tukaj ukinili smrtno kazen. Od leta 2007 pa moja država tudi podpira vse resolucije Generalne skupščine Združenih narodov in želimo vzpostaviti svetovni moratorij, eh, kar se tiče izvajanja smrtne kazni. Poleg tega smo od leta 2008 do 2014 bili tudi eh, partneri pri resolucijah o moratoriju. Mm, ratifikacija drugega fakultativnega protokola povezanega z mednarodnim paktom za državljanske in politične pravice bo za mojo državo posvetitev tega mm, dolgega boja, eh, ki mora pripeljati do spoštovanja pravice do življenja. Mi smo že pred leti zaključili s to logiko oko za oko, z logiko maščevanja. Eh, ki nas eh, vrača k naši živalski naravi. Oktober 1982 eh, smo, so bile izvedene zadnje smrtne kazni v Kongu. Mm, Usmrčena sta bila dva človeka, ki sta bila tako kaznovana za umor. Predsednik moje države, njegova visokost, gospod Denis Sungueso, pa si vse čas prizadeva za ukinitev smrtne kazni. 33 let je že minilo od zadnjih usmrtitev v moji državi. In eh, ta dolgotrajni moratorij je tudi prepričal že številne državljane, kako nekoristna je smrtna kazen in kako potrebno jo je ukiniti. To je bilo končno kanonizirano, če lahko tako rečem, 15. oktober 2015 z novo ustavo. Na to ustavo mnogi gledajo kot na napredno ustavo in v resnici je to abolistična ustava ustava, ki je prinesla nov veter v mojo državo. Mm, pred mano so že drugi omenjali Roberta Badinterja. Spominjam se, kako je 17. septembra 1981 pred eh, nacionalno skupščino v Franciji rekel. Tisti, ki verjamejo, da ima smrtna kazen odvračilni učinek, ne poznajo Eh, človeške resnice. Kriminalna strast eh, se ne ustavi s strahom pred smrtjo, tako kot se eh, zaradi strahu pred smrtjo ne ustavijo bolj plemenita čustva. Konec citata. Razmisliti moramo o teh tako globokih besedah. Mm, to so modre besede, s katerimi bi tudi rad zaključil svoj govor. Hvala. Hvala, gospod Kagoso, hvala eh, za vaš angažma, hvala tudi, ker ste navedli gospoda Badinterja. Danes ni mogel priti, ker je bolan, ampak slišali pa bomo njegovo sporočilo. Gospod Šejk Sako, eh, ministr za pravosodje iz Republike Gvineje. Eh, Gvineja ni še ukinila smrtne kazni, ampak eh, videli pa smo, da ste v Združenih eh, narodih glasovali za moratori. Eh, ste pa tudi za drugi protokol, dodatni drugi protokol k mednarodnemu paktu povezanemu s državljanskimi in političnimi pravicami. Izvolite besedo. Merci, madame. Hvala uh, za besedo. Mm, hvala vsem prisotnim. Najprej bi se zahvalil za priložnost, ki jo dobila Republika Gvineja, da predstavi tukaj naš napredek v boju proti smrtni kazni v naši državi. Gvineja je uh, sprejela edinstveno metodo na tem področju. Nismo še eh, formalno ukinili smrtne kazni, smo pa aprila leta 2016 izkorenili smrtno kazen iz novega kazenskega zakonika. V moji državi večina prebivalstva eh, podpira smrtno kazen prav tako večina političnega razreda. Eh, razlog za to je nasilje, ki vlada v državi. In zato je bilo potrebno izbrati to metodo. Eh, tudi sodišča eh, so to prevzela in sodišča na prvi ravni v državi odločajo zdaj o kaznjivih dejanjih. vendar pa ne izrekajo smrtne kazni. Torej, takšno mnenje in ti argumenti ter primeri so prevladali pri mnenju poslancev. Imamo zelo um, raznoliko politično eh, sceno v naši državi, ampak o tem besedilu pa so vsi glasovali enotno. Nismo se mogli um, odločiti za bolj progresiven pristop, zato ker druge stvari v naši državi še niso urejene. Imamo pa tudi moratori. Leta 2002 so bile izvedene zadnje usmrtitve, torej že 16 let um, imamo ta režim, 10 uh, jih je bilo v tem času obsojenih na smrtno kazen ampak to smrtno kazen smo zdaj ukinili uh, iz kazenskega zakonika. Torej, ti ljudje uh, so zdaj obsojeni na dosmrtno ječo. Zakaj smo se odločili za tako postopanje? Um, treba je upoštevati tudi specifike posameznih držav, eh, tudi pri načelu odprave smrtne kazni. Eh, ko jo enkrat ukineš, je to nepovratno in mi kot politiki moramo sprejemati odgovorne odločitve. Moramo tudi poslušati prebivalstvo. In na ta način smo pri nas prišli do tega zaključka in zato smo izbrali to metodo. Zdaj imamo dejanski moratori oziroma imeli smo ga, eh, zdaj pa je to tudi formalni moratorij. Eh, moratorij de jure trenutno velja v Republiki Gvineji. Poslanci so glasovali na ta način in eh, z enim eh, dodatnim glasovanjem bi se lahko odločili tudi o formalni odpravi smrtne kazni. Imamo hišo treh nadstropi. V pritličju so države, ki še vedno izvajajo smrtno kazen. Velika demokratična država je tudi tam, pa je ne bom navedel. V prvem eh, nadstropju so države, ki imajo moratorij. Eh, pri nas je bilo tako od leta 2002 do 2016 um, sodniki se ne odločajo za smrtno kazen oziroma jo uh, izrečejo, pa potem človeka ne usmrtijo, ampak ga doživljensko zaprejo. To je moratori de facto. V drugem nadstropju pa so države, ki imajo moratori de jure. In tam eh, noben sodnik in noben eh, odvetnik ne more izreči te kazni. Ljudje, ki zagrešijo huda kazniva dejanja, pa so obsojeni na dosmrten zapor. Potem v vrhnem nadstropju, v tretjem nadstropju, um, pa so države, ki so v celoti ukinile smrtno kazen. O tem je govoril tudi kolega iz Burkine Faso. obstaja razlika med tistimi, ki so eh, ukinili uh, smrtno kazen in um, takimi, kot je moja država, ampak ta razlika ni zelo velika. Tudi manevrski prostor še imamo, da naredimo še korak naprej. Mi, uh, moramo tudi ljudi izobraziti. Smrtne kazni ne moremo ohraniti v besedilih. Torej, situacija na tem področju e, se razvija in vložili bomo tudi nov zakon v zvezi s smrtno kaznjo. Gvineja pa bo tudi ratificirala drugi fakultativni protokol, ki je povezan z, ma, z mednarodnim paktom za državljanske in politične pravice. To vam obljubim. Merci pour cette bonne nouvelle, merci pour la clarification concernant les réformes du code pénal. Hvala um, za to, ker ste predstavili reformo kazenskega zakonika. Vsaka država ima svojo pot, to je res. Hvala, da ste predstavili situacijo v svoji državi. Zdaj pa Burkina Faso. Burkina Faso je eh, leta 2018 ukinila eh, smrtno kazen, izločila jo iz kazenskega zakonika. Gospod Bako, čestitke za to, to je res velik dosežek. Ampak eh, vaša zavezanost in vaš angažma se tukaj ne konča. Nam lahko poveste kaj več o tem, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil kraljevini eh, Belgiji, eh, Evropske unije, Evropskemu parlamentu in pa organizaciji CPM, da so povabili Burkino Faso na ta kongres. Mi smo zelo veseli, tega, da lahko z vami delimo naše izkušnje o uh, ukinitvi smrtne kazni. Dinamika ukinitve smrtne kazni v Burkini Faso je vedno obstajala. Ampak eh, pot je bila pa dolga in zavita, eh, zato ker tudi nacionalna politika ni bila vedno naklonjena o odpravi smrtne kazni. Um, akteri civilne družbe, politični organi in tudi eh, nevladne organizacije na regionalni, nacionalni in pa mednarodni ravni so pomagale. Zdaj smo izvedli konkretne ukrepe. Eh, je pa bila naša ustava sprejeta že leta 1991 in takrat, uh, od takrat eh, naprej se smrtna kazen ne izvaja več. Uh, s to ustavo smo želeli, uh, da naša država postane demokratična in da spoštuje uh, posameznikove in pa kolektivne pravice. Recimo Burkina Faso je tudi podprla vse moratorije na smrtno kazen. Ampak eh, to, da smo smrtno kazen ohranili v, našem, v naši zakonodaji, je začelo povzročati težave, zato ker naša ustava ni bila več skladna z vsemi mednarodnimi besedili, ki smo jih sprejeli. In zato je Burkina Faso vse čas izvajala tudi posvetovanja in uh, skušala ozaveščati uh, ljudi, uh, ozaveščati jih o um, človekovih pravicah in eh, si prizadevala za to, da bi ukinili smrtno kazen. Potem e, imamo tudi zakon za zaščito otrok. Eh, v ustavi je zapisano, da se smrtna kazen na mladoletnih ne izvaja. Ustava je poleg tega predvidila tudi to, da se um, naredi nekaj za vse tiste, ki um, se ukvarjajo s smrtno kaznijo, torej za pravosodne delavce, medije, za obrambne varnostne sile in tako naprej. Mm, ta nacionalna uh, razprava uh, je. Uh, vključila seveda tudi pomisleke, eh, ki izhajajo iz nevarne situacije v Sahelu. Naša država mm, vse čas sodeluje tudi z organizacijami civilne eh, družbe in eh, mm, želeli smo dobiti soglasje prebivalstva, ampak tega soglasja še ni. Zato se je vlada odločila, da prevzame odgovornost za ukinitev smrtne kazni. Ta želja se je potem pretvorila tudi v um, predlog zakona za kazenski zakonik eh, na seji ministrov 14. marca 2014. Um, eh, to je bilo podprto in Eh, ta zakon tudi poziva Burkino Faso k ukinitvi smrtne kazni. Zdaj imamo partnerstvo, ki je uspešno, imamo eh, politično voljo, ki obstaja, in pa eh, akterje civilne družbe, ki jo podpirajo. Mi si prizadevamo, da za ukinitev smrtne kazni in eh, želim, eh, da bi po naših stopinjah sledili, stopile tudi druge države, ki eh, še vedno izvajajo smrtno kazen. Vsi bi morali začeti izvajati univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah. Hvala lepa, gospod Bagoro, hvala lepa za vaš poziv vsem eh, državam, da ukinejo smrtno kazen. Hvala lepa za napoved reform. Sedaj pa gospod Akubakara M. Tabadu, generalni tužilec in ministr za pravosodje iz eh, Gambije. Leta 2018 je Gambija ratificirala drugi eh, protokol v zvezi z ukinitvijo smrtne kazni. To je bil prvi korak na poti k ukinitvi smrtne kazni v vaši državi. Zanima me, nas, eh, kdaj bo eh, nacionalno pravo v skladu z eh, mednarodnimi zavezami Gambije. Hvala lepa. Spoštovani gostje, naj spregovorim o protokolu. Smrtna kazen je bila ukinjena leta 1993 eh, v Gambi in ponovno uvedena leta 1995 po vojaškem udaru leta 1994. 1994. Razlogi za ponovno uvedbo smrtne kazni so takrat vključevali sledeči razlo, Odkar je prišlo do ukonitve smrtne kazni v Gambiji, je eh, prišlo do porasta umorov in pa eh, resnih kaznjivih dejanj. Kar lahko eh, vodi tudi v popoln nered. Vendar pa takrat ni bilo tudi znanstvenih dokazov za to trditev. Torej, ponovna uvedba smrtne kazni je eh, bila posledica vojaškega udara vojaške hunte. Nova eh, zakonodaja, nova ustaja Gambija je bila sprejeta leta 1997 in zagotavlja tudi pravico do življenja. Eh, ista ustava tudi ohranja smrtno kazen za določena kazniva dejanja vendar pa naj bi nacionalna skupščina Gambije preverila eh, potrebo po smrtni kazni v desetih letih po sprejemu ustave, vendar se to nikoli ni zgodilo. Smrtna kazen je ostala kot možnost, ampak eh, usmrtitev ni bilo do avgusta 2013, ko je bilo umorjenih eh, devet posameznikov ki so bili priprti v Mile 2. Po spremembi vlade v Gambiji je decembra 2016 bil uveden moratori eh, za izvajanje smrtne kazni in vse smrtne kazni so bile spremenjene do, eh, na, do smrtne zaporne kazni. Septembra 2017 je Gambija podpisala drugi protokol eh, Mednarodnega organa za civilne in politične pravice o ukinitvi smrtne kazni. Vendar pa je smrtna kazen ustanovna zadeva in ukinitev smrtne kazni zahteva spremembo ustave. Trenutno poteka postopek pregleda ustave v Gambiji. In eh, kot pričakovano je smrtna kazen eh, vodila v številne razprave med javnimi posveti. Kljub temu vam lahko zagotovim, da nova vlada v Gambiji soglasno podpira ponovno ukinitev oziroma popolno ukinitev smrtne kazni v Gambiji. Hvala lepa. Thanks, Minister. When it comes to the abolition of the death penalty kar zadeva ukinitev smrtne kazni, imajo vlade pomembno vlogo in lahko vplivajo na javno mnenje. Zato podpiramo tudi prizadevanja vlade, da ukini, ukine smrtno kazen in spremeni ustavo. Danes je z nami tudi ministr za pravosodje iz Maroka, Mohamed Ožar. Eh, Dobr dan. Eh, rada bi vas prosila, da opišete novo ustavo, v katero je vključena tudi pravica do življenja in eh, da orišete tudi številna stališča, še prav posebej stališča kralja Mohameda VI., ki kažejo, da je Marok pripravljen na ukinitev smrtne kazni. Najlepša hvala, najprej bi se vam rad zahvalil za vabilo. In uh, zelo vesel sem, da lahko spregovorim uh, tej častni družbi, v dvorani in da spomnim na zavezo Maroka pod vodstvom kralja Mohameda VI, da bo popolnoma spoštoval vse človekove pravice. Kot veste, smo zahvaljujoč nacionalni razpravi uspeli v ustavo vključiti pravico do življenja. To je člen 20. Pravica do življenja je najpomembnejša eh, človekova pravica in to je pravica, ki jo moramo na vsak način zaščititi. To je za nas zelo pomembno. To pa je tudi jamstvo, da se zauzemamo za ukinitev smrtne kazni. Trenutno v Maroku ne izvajamo smrtne kazni. Lahko vam zagotovim, da eh, od leta 1993 ni bilo nobene izvršitve smrtne kazni in da jo tudi ne bo. Torej, imamo strategijo neizvajanja, neizvrševanja smrtne kazni. In tudi v nacionalnih razpravah eh, smo to obravnavali kot temo kljub temu, da je naša družba zelo konzervativna, imamo zelo odprto razpravo na to temo. Sprejeli smo tudi nacionalno strategijo za vzpodbujanje demokracije. In uh, v okviru uh, te razprave smo obravnavali tudi to perečo temo. Torej, trenutno imamo strategijo zakonodajnega omejevanja. In eh, maroški parlament trenutno obravnava nov kazenski zakonik, ki eh, omogoča smrtno kazen le za določene zločine. 31 eh, možnosti je za smrtno kazen, gre za določene vojaške zločine in tako naprej. Osebno sem močno posvečen temu načelu in povedati moram, kot sem dejal gospe Polaj, da sem zelo optimističen, da bi lahko v Maroku eh, zagotovili popolno ukinitev smrtne kazni. Eh, že več kot 40 let napredujemo na tem področju, imamo zelo pragmatičen pristop in eh, pred kratkim se je v Maroku začela razprava na to temo in civilna družba je zelo aktivna in mislim, da nam bo uspelo vzpostaviti soglasje v zvezi z to temo. Prepričan sem, da bo moja država lahko k malu oznanila dobro novico v zvezi z to temo. Naj torej zaključim z optimističnimi besedami. Zahvaljujem se civilni družbi v Maroku gibanju za človekove pravice, številni predstavniki so tudi v tej dvorani, bojijo se proti konzervatizmu, ki vlada v eh, tej regiji in se zauzemajo tudi za ta pomemben cilj, s katerim se strinjamo vsi. Hvala lepa. Merci, Ožara, merci, hvala lepa, gospod Ožar, hvala lepa, da ste še enkrat poudarili vlogo civilne družbe v tej razpravi. Zelo dobro vemo, da je to eh, zelo pomembna tema v vaši državi. Zahvaljujemo pa se vam tudi za neizvajanje smrtne kazni v vaši državi. Rada bi se tudi zahvalila eh, ministru, da je sodeloval eh, pri tej razpravi in tudi vsem ostalim ministrom. Hvala lepa, da ste podali pregled situacije v vaših državah. Kaj pa pravzaprav pomeni Eh, biti obsojen na smrtno kazen, kako zaporniki živijo, kako ohranijo človeško interakcijo z drugimi zaporniki in z njihovimi družinami. Dume Oltošani je bil v zaporu za zločin, ki ga ni eh, završil. Ne, v zaporu se je udeležil eh, tudi tečaja eh, slikanja in danes predstavlja eno izmed svojih umetniških del, ki jih je pripravil eh, za ta kongres. 20 let je bil v zaporu v Tennessee. Uh, good afternoon, everybody. Uh, I want to uh, start, uh, first start out by saying I, uh, I want to thank everybody that put this on. Uh, Najprej bi se rad zahvalil vsem za organizacijo tega kongresa. Zahvaljujem se Belgiji kot državi gostiteljici. Zelo me veseli, da sem lahko danes tukaj. Pravzaprav je čudež, da sem tukaj. Kot je povedala moderatorka, sem v zaporu preživel 28 let, 20 let pa sem bil uh, obsojen na smrtno kazen uh, in sicer v Tennesseeju. In v mojem primeru so vsi vedeli, da sem nedolžen. Vsi uh, dokazi so bili izmišljeni in imeli so pravzaprav dokaze za mojo nedolžnost. In Najpomembnejše pri vsem je, da najbrž vsi vemo, da je vse skupaj povezano z pričetkom naše civilizacije. Lahko se vrnemo v, eh, preteklost, eh, v čas, ko so ljudje še živeli v jamah, ko so zaklali kokoš in eh, razpršili njeno kri, samo zato, da so pokazali, da so bili tam. Jaz uh, sem uh, sicer uh, počel neumnosti v šoli, ampak uh, nisem nikoli zagrešil nobenega uh, zločina. Uh, Lahko si predstavljate, da sem bil v celici, kjer nisem mogel niti dobro razširiti svojih rok. 23 ur sem sedel v tej celici, včasih, ko sem šel ven, so me priklenili z verigami. Zares je bilo težko ohraniti upanje. Zelo težko je bilo to preživeti. In uh, zato sem naslikal to umetniško delo, to sliko, prav posebej za ta dogodek. Ne vem, ali se skupaj dobro vidite, ampak narisal sem človeka, ki sedi na električnem stolu, kajti to je čakalo tudi mene. In uh, na glavo sem mu dal kapuco kaj ti želel uh, sem uh, povedati, da to pravzaprav počnemo v tem trenutku. Svet soočamo z to nepravičnostjo, ki se dogaja v ZDA in povsod druge po svetu, kjer še izvajajo smrtno kazen. In imel sem priložnost, da sem se odeležil tudi šestega kongresa v Oslu in eh, spomnim se zaključka slovesnosti ko smo šli na konec ulice in uh, namočili naše roke v barvo in naredili prstne odtise oziroma odtise naših rok. To je za me bil uh, zares pomemben dogodek, kaj ti tisti, ki se borimo uh, zoper smrtno kazen, moramo poskrbeti za to, da ne izgubimo nadzora nad vsem skupjem. Da obdržimo naše roke nad vsem tem, je izraz, ki obstaja v angleščini in zato je to imelo tako pomemben simboličen uh, izraz. Torej, to je pomembno tudi v trenutku, ko nimaš nobenega upanja. Včasih se še zmeraj počutim, kot da upanja ni. Uh, nisem imel nobenih interesov in za umetnost sem se pravzaprav odločil zaradi eh, nekega sujetnika, ki je bil potem pravzaprav uh, usmrčen. Bil je umetnik eh, in naredil je portret za mojo mamo, ki najprej sploh uh, ni izgledal uh, tako kot jaz. Nič mi ni bil podoben ta portret in mislil sem si, no, se jaz bi lahko to bolje opravil. Uh, In uh, eh, nažalost, uh, eh, moja mama tega portreta nikoli ni videla. Kaj ti uh, eh, dve leti potem, ko sem uh, bil v tem zaporu, je umrla v prometni nesreči. Čustven sem, ko govorim o tem. Ja. Yeah. Yeah, I get, it, I get emotional when I think about it, but. Uh res postanem čustven, ko samo razmišljam o tem. Ampak najhujša stvar, ki eh, se lahko zgodi nekemu zaporniku, eh, je ne to, da nimaš nadzora nad življenjem in smrtjo, ampak eh, da dobiš novico, ja, telefonirati moraš domov. Kaj ti, ko to storijo, potem veš, da da ti bodo povedali, da se je zgodilo eh, nekaj nekomu doma, kaj ti obstajati mora razlog, eh, da vam omogočijo telefonski klic. In ko so eh, ljudje prišli v mojo celico in mi rekli, ja, da me bodo odpeljali do telefona, da bom lahko upravil telefonski klic in poklical domov, sem vse čas razmišljal, kaj mi bo mama uh, rekla, kaj se je uh, zgodilo nekomu v moji družini, ampak potem je bila na telefonu moja sis, sestra, ki je povedala, kaj se je zgodilo moji mami. In ko mi je najprej povedala to novico, tega sploh nisem mogel procesirati, pravzaprav sploh nisem slišal tega, kar mi je povedala. Čez nekaj sekund, ko pa sem dojel, kaj se dogaja, sem bil pretresen in v prvih treh dneh eh, po tej novici sem jokal in kadar nisem jokal, sem uh, spal, uh, utrujen od joka. In po treh dneh ležanja nisem hotel ustati iz postelje in mama se mi je prikazala tako, kot jaz stojim danes tukaj in mi je rekla, ustani takoj sem vstal. Eh, mislil sem, oh, moja nočna mora se je končala. Ampak eh, zbudil sem se v resnični svet, bil sem, kjer sem uh, bil. In, in potem sem sedel med temi štirimi stenami. In potem, ko mi je mama eh, rekla, vstani, sem eh, gledal v ta portret, eh, ki ga je naslikal moj sojetnik in sem si mislil, da ja, lahko bi bolje upravil to delo in zaslužil nekaj denarja. Ampak takrat sem našel navdih v umetnosti in na ta način sem se osvobodil v tej celici vendar pa sem s pomočjo umetnosti tudi pritegnil ljudi, tako da so se več naučili o eh, situaciji, v kateri sem se znašel. Torej, umetnost je zares rešila moje življenje. Kajti šele, ko so se ljudje začeli zanimati za umetniška dela, so se poglobili tudi vame in so razumeli, da sem v zaporu zaradi nečesa, česar nisem storil. to uh, je pomagalo uh, pritegniti tudi druge, ne samo moje družino in prijatelje, ki so mi uh, vedno verjeli. In začeli so se zanimati ne le zame, ampak tudi za druge, kajti uh, v tem zaporu sta bila tudi dva zapornika, ki sem ju poznal in uh, mislim, da sta se soočala z enako usodo kot jaz. Jaz sem jima verjel, uh, verjel sem zgodbi, ki sta jo povedala. In uh, poznam nekaj ljudi, ki so obsojeni na smrtno kazen danes zaradi tega, ker so policisti, sodniki storili isto eh, tem osebam, kot so storili meni. Izmislili so si dokaze. Torej, ko pravim, eh, da je bilo več takšnih ljudi v zaporu, to pravim zato, ker je bilo več identičnih primerov in dva uh, zapornika obsojena na smrtno kazen sta v zaporu uh, ravno sedaj, v tem trenutku. Torej, odkar sem doma, sem imel odlično priložnost, da potujem po svetu, da delam v uh, svoji uh, domovini. In uh, vem, kako pomembna je umetnost in skušam navdušiti druge za umetnost eh, skušam eh, se pogovarjati z drugimi, eh, delam z mladimi, vse čas skušam jih izobraziti o sistemu, ki ga imamo v ZDA. Ne vem, koliko veste o situaciji v ZDA, ampak Lahko vam eh, povem, da je eh, pravzaprav obsodba na smrtno kazen velika industrija v eh, ZDA. Jaz sem bil pravzaprav obsojen že preden sem sploh prišel tja, ampak lahko sem si izbral, kaj bom počel v zaporu in to sem povedal mladim, da je pomembno, da se naučijo več o sistemu, ki ga imamo v ZDA. Kaj ti na stotine, na eh, milijarde evrov eh, oziroma dolarjev eh, se zasluži z temi smrtnimi obsodbami in ponavadi za zapahi končajo ljudje, ki so podobni meni, ki ima enako barvo kože. Torej, izredno priložnost sem imel, da sem se lahko ukvarjal z umetnostjo. Tudi ko sem se vrnil domov in sem skušal pozabiti na to, kar se je zgodilo meni ampak jasno sem povedal tistim, ki so ostali v zaporu, da bom odslej njihov glas. Kaj ti? Vem, da ljudje ne bodo govorili le o meni. You know, it was, it was like you guys. Ampak eh, so mi ljudje, kot ste vi, dali upanje. Ljudje, ki so se borili za me, če tudi me niso poznali, ampak so se borili za me. In karkoli nas uniči v življenju, če se lahko ponovno poberemo, to ni pomembno le za nas, ampak tudi za druge. Torej, če se enkrat pobereš, se moraš zavedati, da notiš odgovornost tudi za druge, ki so se znašli v podobnem položaju ljudi moraš uspodbujati, da se poberejo, da ohranijo upanje, kajti vse je mogoče. In danes, ko stojimo v eh, tej dvorani, eh, si želim, eh, da bi obstajal način, da vse to posnamemo in posredujemo tistim, ki to najbolj potrebujejo. Torej, hvala lepa. Da sem lahko danes tukaj z vami, hvala lepa za delo, ki ga upravljate. Nadaljevati moramo z našim bojem. Nadaljevati moramo z našim bojem. Okay. Hvala lepa, gospod Ndume, da ste z nami delili vaše izkušnje. Hvala lepa za vaše delo z mladimi. Upam, da bomo lahko spremenili sistem. Maruški mediji še zmeraj izpostavljajo svojo ulogo v boju eh, proti smrtni kazni. Že pri zadnjih izvršitvah smrtne kazni leta 1993 eh, so izrazili svoje nasprotovanje smrtne kazni nos escalhe kot eh, ministrica eh, Maroka se še danes zauzema eh, in deluje v okviru kongresa za boj proti smrtni kazni. Težko je spregovoriti po tako močnem pričevanju. To nam daje le še več poguma, da nadaljujemo z našim delom. Eh, dragi nasprotniki smrtne kazni iz šestih eh, kontinentov, eh, dragi asistenti, še prav posebej sem vesela, da sem danes med 1500 nasprotniki smrtne kazni iz 115 držav, ki nasprotujejo oziroma ki prisostujejo temu kongresu v boju proti smrtni kazni in sicer tukaj v Bruslu, ki je danes nekako prestolnica boja proti smrtni kazni. Rada bi se zahvalila in čestitala tudi vsem organizatorjem in uh, tudi vsem, uh, ki so podprli ta kongres, še prav posebej OCPM, uh, eh, predsedniku te organizacije uh, Nikoli Perenu in vsem partnerjem tega svetovnega dogodka. Najlepša hvala OCPM-u za vse uh, pobude in eh, za pomoč pri boju proti smrtni kazni povsod po svoj, svetu, še prav posebej pa v Afriki in eh, Maroku. Kaj ti narediti moramo konec temu večnemu barbarstvu, kot ga je imenoval, kot je smrtno kazen imenoval Viktor Hugo. In eh, ta pot k popolni ukinitvi smrtne kazni je ključnega pomena, kaj ti temelji na človeškem dostojanstvu, na zgodovini, na človekovih pravicah in na pravici do življenja. Kot eh, so pokazali živahni prispevki, ki smo jih danes slišali. Ta sedmi kongres nas povezuje v našem boju proti tej nepravični in diskriminatorni kazni hkrati pa nam omogoča tudi razvoj strategij na mednarodni ravni. Tako eh, da bomo lahko nadaljevali po zgodovinski poti k popolni ukinitvi smrtne kazni. In kot članica znanstvenega odbora sem lahko sodelovala pri eh, dogodku, eh, pri katerem eh, smo poskrbeli za organizacijo tega kongresa in pripravili program za ta kongres. Šlo je za ekipo, v kateri smo bili zastopani eh, predstavniki različnih kontinentov. Koordinacija je bila odlična. Sejna Bubenga, gospa Sejna Bubenga je odlično skrbela za koordinacijo in zahvaljujem se tako njej, kakor tudi celotni ekipi znanstvenega odbora. Imeli smo eno sejo in pa več sej po Skypu in uh, rezultat vsega skupaj je program, ki ga imate pred seboj in ki ga ne morem predstaviti uh, po posameznih uh, točkah. Gre za različne sektorje in uh, kategorije uh, in sicer z namenom popolne ukinitve smrtne kazni. Zasebni sektor bo sedaj prvič vključen v svetovni kongres. Uh, gre za inovativni, inovativni pristop, eh, tudi za diskriminacijo, ko gre za eh, smrtno kazen. Eh, izpostavljen je položaj žensk, patriarhalni sistem, pri katerih nasilje nad ženskami naleti na gluha ušesa. In zaradi tega pride tudi do zločinov v družini. Eh, tudi eh, zaradi prešuštva in ženske in moški so včasih obsojeni na smrt tudi eh, zaradi vere. Verski voditelji pozivajo k ukinitvi smrtne kazni. Potrebno je poskrbeti za spoštovanje pravice do življenja. To je načelo, ki velja v vseh verah. In uh, Zaskrbljeni smo tudi za družine obsojenih na smrt, čeprav posebej za otroke in to je nov inovativen pristop. Na ta način bomo, se bomo usredotočili na osebe, ki so neposredno prizadete eh, zaradi eh, smrtne kazni. In slišali bomo pomembna pričevanja odvetnikov in pa družinskih članov. Eh, dragi udeleženci kongresa, Eh, več kot 30 eh, let eh, se borim za ukinitev smrtne kazni, ljubim afriški kontinent in ta je ključnega pomena za našo skupno identiteto. In sicer že od predsedstva Maroka 2007 v Addis Abebi prepričana sem, da bo Afrika prihodni kontinent, ki bo ukinil smrtno kazen. 41 držav, afriških držav je eh, zopr eh, smrtno kazen. V eh, naši državi se že več desetletij borimo za človekove pravice in tudi za temeljno pravico do življenja, ki je danes črno na belem zapisana tudi v 20. členu Maroške ustave iz 1. julija 2011. Leta 2013 smo vzpostavili parlamentarno omrežje za boj proti smrtni kazni v Maroku. Tukaj gre za eh, poslance, ki eh, se borijo proti smrtni kazni, ki se borijo za človekove pravice, ki pa se zavedajo tudi pomembno vlogo poslancev kot zakonodajalcev. In eh, to kaže tudi suverenost naroda. Naša pobuda je bila okronana z uspehom. In zahvaljujem se predsedniku Žemeju eh, za pobudo eh, v boju proti smrtni kazni. Zahvaljujoč eh, našemu pristopu, ki vključuje več strank, imamo podporo 48 poslancev, ki sodelujejo v tem odboru in številnih drugih poslancev. Organizirali smo številne seminarje in pa mednarodne kongrese v Madridu leta 2013, v Oslo 2015 in na zadnje leta 2018 smo imeli tretji regionalni kongres za boj proti smrtni kazni v Abidžanu. In eh, naš model je bil inovativen eh, model, prvi na svetu in vzgled za tiste države, ki še niso ukinile eh, smrtne kazni. Zelo blizu smo eh, že dosegi našega cilja, kajti Kongres za človekove pravice je na prvo mesto uvrstil uh, ravno ukinitev smrtne kazni. Nova predsednica tega odbora je danes tudi z nami in jo pozdravljam. V Maroku smo podpisali tudi drugi protokol in uh, na tisoče zagovornikov je eh, prišlo v eh, Maroko in Mohamed VI eh, je podal svojo zavezo, da se namerava boriti proti smrtni kazni. Zato se zagovarja tudi, zato se bori tudi civilna družba in prepričana sem, da bomo dosegli naš cilj. Eh, trenutno eh, širimo omrežje v trenutnem parlamentu in skrbimo za koordinacijo na območju Magreba in pa Afrike. Želimo nadaljevati z razpravo o ukinitvi smrtne kazni eh, tudi v Egiptu. Glede na celoten boj civilne družbe mora Maroko nadaljevati po tej poti ukinitve smrtne kazni. Eh, gospod Mahmed Ožar eh, je tudi eden izmed eh, zagovornikov boja proti smrtni kazni, je minister za pravosodje iz Maroka, ki ste mu lahko danes tudi prisluhnili. In prepričana sem, da bomo postali država, v kateri smrtne kazni ne bo. In seveda računamo na vašo podporo, da boste opogumili civilno družbo pri dosegi tega cilja, ki je cilj, ki nam je še prav posebej pri srcu. Poleg tega, bi to bil tudi znak, da Afrika postaja kontinent, eh, na katerem smrtne kazni ni. To je eh, sen, ki eh, ga vsi delimo. In želim veliko uspeha našemu sedmemu kongresu in hvala lepa za vašo pozornost. Merci, madame, merci pour avoir aussi rappelé tout. Najlepša hvala, gospa. Hvala lepa tudi, da ste opozorili na vso delo, ki je bilo potrebno da smo lahko organizirali ta kongres. Veliko bo dogodkov uh, eh, v steden uh, eh, in uh, potem bo sledila zaključna slovesnost v Bozarju. Vendar pa uh, te slovesnosti ne bi bilo brez njega, najbrž nasploh ne bi bilo uh, tukaj. Eh, in sicer eh, gre za Roberta Badinterja, ki je leta 1981 ukinil smrtno kazen v eh, Franciji. 65 odstotkov francozov je bilo takrat za smrtno kazen. Prisluhnili bomo njegovemu video sporočilu. Dragi prijatelji, Žal mi je, da ne morem biti danes z vami. Neki mikrobi so mi to preprečili. Eh, Nažalost sem bolan, ampak saj ni važno. Govorim z eh, enakim prepričanjem abolicionista, kar sem že dolgo. Danes gre svet eh, po poti ukinitve smrtne kazni. In kakšno vlogo ima to danes v tem krutem svetu? Seveda je bil dosežen napredek, eh, še posebej v določenih državah. To ni dovolj eh, znano, morda, ampak mi, abolicionisti, smo postali večinski predstavniki v mednarodnih organih. Ena država za drugo ukinjajo smrtno kazen in eh, število abolicionističnih narodov raste. Jasne so številke, predvsem ko gre za moratorije in ko gre za izvršitve smrtne kazni. Vendar pa ne smemo biti zdaj preveč zadovoljni sami s seboj in verjeti, da se bodo stvari odvijale kar same od sebe in prišle do cilja, eh, ki smo si ga zadali, namreč univerzalna ukinitev smrtne kazni. No, tisti, ki imate radi podatke in številke, lahko vidite da je Francija bila 35. abolicionistična država na svetu leta 1981, je ukinila smrtno kazen, zdaj pa je teh držav že več kot 140. In kot sem rekel, so te države v veliki večini. Ampak kljub temu, če analiziramo mednarodno situacijo z ustrezno lucidnostjo, moramo vendarle reči, da določene velesile, nekatere celo najpomembnejše in najmočnejše na svetu, še vedno podpirajo smrtno kazen ali pa jo ohranjajo. Ohranjajo v svoji zakonodaji. Omenil bom samo največje in najpomembnejše države, najprej Kitajsko. Zdi se, da Kitajska še vedno predstavlja svetovno voditeljico pri izvršitvah smrtne kazni. Potem ZDA in lahko bi navedel še druge države, Indija naprimer. Zdelo se je, da je Indija na poti, da postane naslednja država, ki bo ukinila smrtno kazen v svoji zakonodaji, pa je pri tem oklevala tako kot Japonska. In vidimo lahko tudi, da med muslimanskimi prijatelji tudi obstaja nekaj držav, ki eh, dosegajo rekorde pri izvršitvah smrtne kazni. Eh, tukaj imam v mislih predvsem, in to glede na njihovo prebivalstvo, na države kot sta Iran in pa Saudska Arabija. Lahko pa bi navedel tudi druge. Torej, eh, glede na te trdnjave smrtne kazni, te trdnjave še vedno obstajajo. Zato se moramo zavedati, da naša naloga še ni končana. Potrebujemo solidarnost z aktivisti v teh državah, ki mora biti močnejša kot kdajkoli prej. Na vsak način jih moramo podpreti, eh, tako kot moramo tudi poskrbeti za to, da bo eh, naš glas slišan ob vsaki izvršitvi smrtne kazni. Eh, ki vse predstavljajo zločin proti človeštvu. To pomeni, da torej naša naloga ne samo ni še končana, ampak je še vedno tudi težavna. Delo aktivistov mora biti še bolj dinamično in zahvaljujem se jim za njihova prizadevanja, še posebej eh, tistim, ki izvajajo svoj boj proti smrtni kazni, pa tudi širše. Nikoli ne moremo biti zadovoljni z napredkom proti ukinitvi smrtne kazni, dokler eh, ne bodo vse države podpisale odprave smrtne kazni. Prepričan sem, da bo to gibanje samo še raslo in postajalo močnejše. Ampak to je odvisno od vas, od vas, ki se borite proti tej grozljivi smrtni kazni vsak dan pri svojem delu. Smrtna kazen je absolutna negacija prve človekove pravice in to je pravica do življenja. Zahvaljujem se vam za ta vaš, eh, boj in, eh, prepričani ste lahko, da vas bom vedno, eh, pri tem podpiral in izkazoval solidarnost. Upam, da se bomo videli, kmalu in to že pred naslednjim kongresom. Hvala. No, zdaj bi se radi odzvali pozivu k ukrepom na simboličen način. V vaših mapah boste našli papirnato rokavico, prosim, da si jo nadenete in dvignete roke. Se bomo posneli fotografijo. Če želite, lahko tudi ustanete. Prosim, da ustanete. Are you ready? Ste pripravljeni? Skoraj, no. Bomo še malce počakali please ends up against that penalty. Dvignimo roke proti smrtni kazni. Thank you very much for attending. Thank you for Najlepša hvala, da ste se odeležili te otvoritve. Preden zaključimo, bi vas spomnila na čudovito slikarsko razstavo slikarjev bivših zapornikov, ki je v prvem nasropju te, dv, te stavbe. V Palais de Gmont pa je program od eh, sedmih eh, naprej. Ob treh se nadaljuje razprava tukaj na plenarnem zasedanju glede vloge zasebnega sektorja pri odpravi smrtne kazni pot do univerzalne odprave smrtne kazni je še vedno dolga, ampak gibanje proti smrtni kazni se povečuje z dneva v dan. Prosim, da se vsi združimo v koalicijo proti smrtni kazni. Najlepša hvala Evropskemu parlamentu ki je gostil to konferenco, hvala lepa Belgiji za gostoljubnost, hvala tudi vsem, ki so nas spremljali po spletu. S tem zaključujem to slavnostno sejo. Thank you.